politične dogovore v odborih in da bo to pravilo veljalo samo za nove mandate v parlamentarnih odborih v prihodnje. Gospod Odi, slišal sem vaše pripombe, o tem ste me obvestili tudi že vnaprej. Retroaktivno tolmačenje našega poslovnika ni dopustno in zato Eh, upam, da razumete, da moramo postopati tako, kot je predvidel odbor za ustavne zadeve. Tolmačenje člena 191 je enoznačno in eh, tega tudi za nazaj ne moremo spreminjati. To je pač v življenju tako eh, in tudi v parlamentu tako. Torej vsi moramo živeti s tem, kar imamo. Dobro. Zdaj pa prehajamo na prvo točko dnevnega reda danes. To je skupna razprava o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih. In najprej bomo prisluhnili poročevalcu o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 do 2020 oziroma obema poročevalcema. Preden jim predam besedo, pa kratka pripomba z moje strani. Uh, v zadnjih šestih ali sedmih mesecih sem imel priložnost sodelovati s tako imenovano kontaktno skupino, ki vodi pogajanja parlamenta z drugimi institucijami, torej s komisijo in svetom. Zelo tesno smo eh, sodelovali, sem predsedujoči te delovne skupine. Eh, in na tem mestu bi izpostavil eh, visoko kakovost dela v tej skupini. V tej skupini so vsi naši pogajalci, gospodje Berge, Kalfin in Dehane, ki v imenu našega parlamenta vodijo pogajanja s svetom. V sami skupini pa so tudi koordinatorji in koordinatorke in pa predsedstvo odbora za proračun. Uh, In moram vam povedati, gospe in gospodje, da gre za zelo kompetentno in kolegijalno sodelovanje in mislim, da eh, zastopajo naš parlament na tako visoki kakovostni ravni, kot jo redko vidimo. In eh, tu ne želim eh, nekako podcenjevati dela drugih institucij, ampak mislim, da smo res lahko ponosni na kakovost dela, ki so ga opravili ti eh, ljudje, torej ta skupina in zato se jim na tem mestu izredno zahvaljujem. Zdaj pa pozdravljam na naši razpravi še gospoda Morojanisa, gospoda Ševčoviča in gospoda Levandovskega. Torej, vsi pomembni modreci so danes tukaj prisotni in eh, dobrodošlico izrekam navedenim gospodom. Najprej dajem besedo poročevalcu za umestno poročilo gospodu Böge, sledil bo gospod Kalfin. Izvolite, gospod Böge. Gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice, naj vas popravim, tudi kolegica Jensen iz skupine Alde sedi v kontaktni skupini. Se opravičujem, pravi predsednik, nisem imel nobenih zlih namenov, ampak eh, res je, izpustil sem kolegico Jensen in seveda gre zahvala za delo upravljeno v pogajanjih tudi vam in hvala gospod Boge, da ste eh, me popravili. Ja, Hvala. Mi smo pač odgovorni za proračun in smo zelo pozorni na podrobnosti. In uh, naj povem, da izredno pozdravljam to, kako intenzivno se vi kot predsednik parlamenta zauzemate za demokratizacijo proračunske politike, pri čemer moram povedati, da se ne strinjam z vašimi besedami v nedeljskem intervjuju, ampak to sodi kam drugam. S kolegom Kalfinom sva pripravila umestno poročilo, ki naj bi na koncu prispevalo k temu, da bi pospešili postopek soglasja k novemu proračunskemu okviru. To počnemo na podlagi že v preteklosti opravljenega dela posebnega odbora ŠUR pod vodjo, vodstvom gospoda Grige in gospe Hauk. In na tem mestu naj se tudi zahvalim sedanjim in nekdanjim predsedujočim. Namreč eh, smo pravzaprav v sredi zelo obsežnega projekta, In uh, veliko je informacij o dogajanju in uh, veseli nas, da je bil Evropski parlament tudi povabljen na splošno zasedanje sveta in upamo, da bodo prispevalo k tesnejšemu sodelovanju in da to tudi eh, nakazuje pod eh, proti končnemu cilju. Eh, vsekakor pa sama metoda žal ne zadostuje za doseganje ciljev. Torej, naša analiza se ukvarja z, ne zgolj z magičnimi številkami, ampak se ukvarjamo z vlogo Evropske unije v globalizaciji, eh, delamo na podlagi sedanjih večletnih programov, na podlagi predlogov komisije Eh, in na podlagi načrto za prihodnost. Seveda gre za številke, za ustrezne številke, gre pa tudi za osebino, gre za eh, prožnost eh, letnega proračunskega postopka, gre za lastna sredstva, ki si morajo zaslužiti to ime in kar je posebej pomembno v tem času, gre za enotnost evropskega proračuna, kot to jasno predvideva pogodba glede proračuna. Mm, veliko držav članic govori o čarobnih številkah, istočasno pa trdijo, da bi v kohezijski in kmetijski politiki vse osta, moralo ostati kot je, drugo pa jih ne zanima. Ampak to ne bo prispevalo k rasti in zaposlovanju v težkih časih konsolidacije proračunov. Če države članice niso pripravljene evropskemu proračunu zagotoviti ustreznih sredstev, potem naj tudi jasno povedo, katere politične prednostne naloge, ki so jih sami sprejeli, eh, lahko črtamo se z nama. Ne more se zgoditi, da imamo uspešne zgodbe kot eh, Erasmus, dva milijona in pol študentov in da tukaj zmanjšujemo sredstva. Eh, Eh, zato da bi ohranili stvari v kohezijski ali kmetijski politiki. Ne more se dogajati, da rečemo tri odstotke za raziskave in razvoj, istočasno pa črtamo oziroma zmašujemo sredstva komisije za obzorje 2020. Ne moremo reči, da mora Evropa prevzeti novo vlogo v zunanji in razvojni politiki, istočasno pa zmanjšujemo cilj nič celih sedem odstotkov BDP za razvojno politiko. Na tak način ne moremo delovati in ne bomo verodostojni. Seveda potrebujemo v luči konsolidacije proračunov držav tudi podarek na boljšo porabo in tu smo podali veliko predlogov glede tega, kako bi na področju upravljanja sredstev in upravljanja programov lahko dosegli več. Vendar pa istočasno pravimo tudi, da programi kot Connecting Europe, kot eh, vseživljensko učenje, eh, ne smajo postati žrtve. In pa kar zadeva sinergetske učinke med evropsko lahko in nacionalno administracijo, kaj je potrebno urediti subsidijarno, kje eh, smo šli predaleč in kaj bi morali omejiti, eh, to seveda sodi v to razpravo. Kaj ti eh, države imajo več tisoč konzulatov s 95 tisoč zaposlenimi in ogromnimi stroški in to je 15 krat več kot letni proračun za Evropsko službo za zunanje delovanje za 2012. Tudi take številke sodijo k resnici in iskrenosti, gospe in gospodje. In če rečemo, da načeloma želimo zneske na podlagi analize, na podlagi novih izzivov, ki jih prinaša Lizbonska pogodba, ki bodo presegali predloge komisije, potem vse to temelji ravno na naši analizi. Ampak to mora svet vedeti e, in stvari ne smajo eh, biti ogrožene in e, zgornje meje za leto 2013 morajo ostati nedotaknjene, dokler ne bomo našli rešitve. Ampak ravno naša ponudba, ki zagotavlja ravnovesje med ustreznimi številkami in eh, niže kot so številke več proznosti potrebujemo, jasno pravimo, da potrebujemo lasna sredstva, kot eh, je kolegica Jensen to tudi zapisala v našem poročilu in da to mora biti lasna sredstva, ki si zaslužijo svoje ime. Vključno z davkom na finančne transakcije in z ustreznim znižanjem eh, nacionalnih prispevkov. Tudi to sodi v to razpravo. In če govorimo o neki zmogljivosti za evro, eh, Evro je pravilo in ne izjema in tega ne moremo izključevati in ustrajamo pri enotnosti proračuna za to, da bomo tudi v prihodnje imeli močno Evropsko unijo. In če, na primer, zdaj. Eh, rečemo, da je davek na finančne transakcije zanimiv za zmogljivost oziroma sklad za evro, eh, potem te logike sploh ne razumem. Eh, to so jedrni temeljni elementi, ki so del ponudbe, na podlagi katere se lahko pogajamo in hitro pridemo do rešitve, ampak ne za vsako ceno. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Böge. No, upam, da boste sporočili svoje poslanske skupini, kako velikodušen sem bil glede časa za govor v vašem primeru. Gospod Kalfin, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, komisarja, gospod minister. Naj vam povem, da poročilo Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru nima drobnega tiska. Zelo jasno smo zapisali vse, kar želimo povedati v tej fazi dela In tudi vloga tega poročila je zelo jasna. Želimo obvestiti svet, kajte predsedniki vlad in držav se bodo sestali konec novembra in preden gospod Van Rompuy začne s pogajanji oziroma posvetovanji z državami članicami, želimo povedati, kakšno je stališče parlamenta glede naslednjega finančnega okvira, kajti pogodba pravi, da Evropski svet lahko spreme odločitev samo če je bilo podano soglasje Evropskega parlamenta. In zato, da bi olajšali razpravo v svetu, zato, da bi svetu naprej obvestili o stališču parlamenta, smo pripravili to umestno poročilo in upamo, da bo dobilo danes tudi široko podporo. To poročilo je jasno, dosledno in deležno je visoke podpore glede vseh točk in to je pravzaprav rezultat dvoletnega dela na tem področju. Delali smo v odboru Šor, kot je omenil gospod Böge, eh, v parlamentu smo sprejeli več resolucij in pokazali smo, veliko nadstrankarsko enotnost glede temeljih načel prihodnjih proračunov in predvsem gre za to, da je to instrument, tu ne gre za neko računovodsko nalogo in gre za to, da uresničujemo cilje iz pogodbe in da eh, je Evropska unija sposobna preživeti. Zahvaljujem se komisiji, predvsem gospodu Ševčoviču, gospodu Levandovskemu in pa predsedstvom, predvsem ciprskemu in prejšnjim predsedstvom. Vsi so opravili odlično delo, da bi čim večji meri vključili parlamentu sprejemanje odločitev in res smo imeli možnost izraziti svoje mnenje in pa zahvala tudi vam, gospod predsednik, in pa vsem kolegom, ki so delali na tem področju. Kajti mislim, da je to vprašanje, ki res združuje naš parlament in kjer imamo zelo enoten glas. E, štiri točke bi spostavil v zvezi s proračunom. Najprej sam obseg proračunom. Za začetek moram povedati, da predlog komisije ni zadosten, da bi financirali vse politične ambicije, ki si jih je Evropska unija zadala in to je povsem jasno. Zavedati se moramo, da postopek za naslednji večletni finančni okvir poteka v zelo zapletenem kontekstu. Imamo dva izziva, sofinanciranje Evropske unije in sposobnost Evropske unije, da rešuje svoje težave, ter pa potreba po eh, fiskalni konsolidaciji na nacionalni ravni. Vendar pa pogledamo, kakšna je racionala, kakšen je eh, namen Evropskega proračuna. Ta ne sme ustvarjati pribankljaja. Torej, vsa Eh, prizadevanja, ki se na nacionalni ravni namenjajo eh, zmanjšanju porabe, eh, se ne morejo prenesti na evropsko raven. Gre za investicijski proračun. In ta zagotavlja, da lahko počnemo vse, kar nacionalni proračuni ne zmorejo zaradi omejitev. Potem je potrebno govoriti tudi o zaupanju Evropsko unijo. Ta proračun je pomemben zaradi vzvodja, zaradi dodatnih sredstev, ki jih pritegne za naložbe v državah članicah. 94 odstotkov proračuna se vrača nazaj v države članice in pritegne kar nekajkrat več naložb. Torej, en evro iz evropskega proračuna pomeni pravzaprav. Eh, več evrov v nacionalnih, regionalnih politikah in tega se moramo zavedati, ko govorimo o obsegu proračuna. Pogosto predstavniki vlad pravijo, da državljani ne bodo sprejeli višjega evropskega proračuna. Opozoriti moramo na to, da imamo enake voljevce in da voljivci od evropskih in od nacionalnih institucij pričakujejo sodelovanje in predlog mehanizma, ki bo omogočil izhod iz gospodarske krize, ustvarjanje delovnih mest in uporabo vseh instrumentov, ki so na voljo na nacionalni in evropski ravni. Torej, mislim, da tu ne smemo izigravati evropskih institucij na račun nacionalnih, kajti imamo skupne interese in skupne volilce, državljane Evropske unije. Če se morajo nekatere vlade vrniti na temeljno vprašanje, ali potrebujemo več Evrope, kaj lahko naredimo bolje na evropski ali nacionalni ravni, ali smo sposobni sprejemati skupne cilje in jih uresničevati, potem eh, smo se pripravljeni ponovno spustiti v to razpravo, če stvari nekaterim vladam niso jasne. Gospod Bog je omenjal prožnost proračuna. Eh, to ni tehnični termen. Gre pa za možnost, da bi na čim bolj učinkovit način porabljali sredstva, zato da bi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Še nekaj besed o prednostnih nalogah in o kontekstu. Imamo tradicionalne politike, ampak poskrbeti moramo, da bo za prihodnjih sedem let evropski proračun spodbujal rast, zagotavljanje rasti in ustvarjanje delovnih mest po Evropi. Taka je funkcija evropskega proračuna. Pripravljeni smo upoštevati vse ideje povezane z bolj učinkovito porabo evropskega proračuna, vendar pa ta proračun potrebujemo, da bomo ustvarjali delovna mesta in da bomo spodbojali rast, predvsem za mlade. In veliko krat je predsednik Evropske, eh, eh, Evropske komisije tudi pri nas govoril o brezposelnosti mladih in pa še nekaj postopkov. Tu želim izpostaviti nekaj, kar smo predsedstvom že večkrat povedali. Večletni finančni okvir vključuje dva postopka. Eh, postopek soglasja za večletni finančni okvir in pa so odločenje za 70 dokumentov, ki predstavljajo pravno podlago. Ne želimo, da bi svet eh, sprejel odločitev v soodločanju, kjer mora sodelovati tudi parlament in ustrajali bomo pri pravici parlamenta, da eh, ustrezno sodeluje v pogajanjih in sprejemu vseh odločitev vezanih na proračun. Najlepša hvala. Hvala, gospod Kalfin. Tudi za vas velja enako, kot sem dejal gospodu Bögeju. Zdaj pa ima besedo predsednik odbora za proračun, gospod Lamasur. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala za vse prijazne besede, ki ste jih povedali na račun naše delegacije. No, naj poskušam dopolniti to, kar sta povedala oba poročevalca in tu bi izpostavil dve zadevi. Najprej, kar zadeva parlament, ni mogoč večletni finančni okvir brez eh, političnega sporozuma o reformi lastnih virov. Eh, ta mora vključevati tudi korektivne ukrepe, nova, nove lasne vire, o vsem tem moramo govoriti. No, nihče eh, se mi zdi, da pravzaprav ne razume več, kako se oblikuje evropski proračun. Eh, popusti nekaterim državam niso več skladni z eh, ravnotežjem moči, nihče nima več ustreznega političnega nadzora. In mislim, da nihče v tej dvorani, ne glede na to, z katere institucije prihaja, ne more svojim eh, voljivcem pojasniti, kako se izračunajo nacionalni prispevki. Eh, No, še pred letom in pol bi se zdela taka razprava utopična, ampak zdaj je dokazno breme na tistih, ki zagovarjajo status quo. In mislim, da se moramo zahvaliti ciprskemu predsedstvu za vse predloge, vendar pa se prava reforma še ni začela in je veliko dela še pred nami, če želimo res doseči sporozum o večletnem finančnem okviru v prihodnjem mesecu. In za parlament je to ključno. Uh, Druga točka, ki jo želim izpostaviti, pa je enotnost proračuna. Evropski svet je prejšnji teden predsedniku Van Rompuju dal mandat, da oblikuje proračunsko zmogljivost za evroobmoče. E, o tem bo govora tudi na zasedanju sveta decembra. In e, ta mehanizem naj ne bi bil povezan e, s proračunom Unije moram reči, da kar zadeva nas, to je zadeva, ki je zelo tesno povezana z današnjimi pogajanji, kajti konec koncev tukaj govorimo o isti zadevi, gre za izdatke. Kajti tu gre pravzaprav za to, kako nuditi dodatno pomoč tistim državam, ki so uh, v eh, zahtevnem postopku konsolidacije. Uh, Eh, pravzaprav s tem oživljamo nekatera, eh, nekatere stare mehanizme, potrebno pa se je vprašati tudi o prihodkih, če bodo prihodki eh, za to zmogljivost, za ta sklad prišli iz držav članic, bo tako početje povod za to, da bodo države želele zamrzniti svoje prispevke v evropski proračun. Skratka, tu gre za ista sredstva in velja enako načelo. Ta sredstva bodo potem omaknjena iz evropskega proračuna. No, tudi kar zdeva koledar, tu je veliko pomislekov za prihodnje. Uh, kadar eh, se zaustri kriza zadolževanja, eh, Evropski svet ne sprejema odločitev, ki bo dostopila v veljava šele leta 2020, torej pravzaprav, ko bodo na oblasti naši nasledniki. In uh, zato moramo podariti, da lahko Evropski parlament da svoje soglasje za večletni finančni okvir samo, če bomo zagotovili, da vsa sredstva, ki bodo porabljena za integracijo evroobmočja, bodo del eh, proračunskega postopka skupnosti. To je temeljno načelo enotnega proračuna. Eh, morda bo prišlo do. Uh, prilog prihodnjim proračunom, eh, marsikaj se lahko prihodnje zgodi, ampak v tej fazi ne moremo sprejeti, da bi zamrznili evropski proračun kot nek zgodovinski spomenik pri številki en odstotek, da bi vse, vsa druga sredstva pa prihajali iz medvladne metode, ki je brez kakršnega koli parlamentarnega nadzora. Najlepša hvala, gospod Lamasur. Zdaj pa v imenu sveta, gospod Mauro Janis. You, hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Spoštovani predsednik proračunskega odbora, cenjeni poročevalci, komisar Ševčevič, komisar Levandovski. Naj se vam najprej zahvalim, ker ste me povabili, da lahko sodelujem pri tako pomembni razpravi. Vsi zelo dobro vemo, kako pomembna je ta razprava in zelo pomembno je, da ustrezno oblikujemo večletni finančni okvir. Saj pripisuje zelo velik pomen temu, da se ta sporazum zaključi v doglednem času, ker bi lahko Evropska unija tako delovala in ustrezno udejanjila svoje politike. Zato je ta časovni vidik ključnega pomena, ampak tudi kakovost je bistvena. Zato tudi pozdravljamo, da zelo tesno uh, sodelujemo v tem projektu tudi z Evropskim parlamentom. In res sem hvaležen gospodu Alanu Lamasurju in obema soporočevalcema, torej gospodu Rajmerju BGU in gospodu Ivanju Kalfinu, ker so vsi zelo predani temu dosjeju in želijo si, da bi dosegli takšen rezultat, ki bo spremljiv za obe institucije. Ciprsko predsedstvo pa je še posebej velik pomen pripisovalo temu, da se ta skupina redno srečuje in to se bo zgodilo do takrat, dokler ta sporazum ne bo dosežen. Zato Žanu Luku Deanu in gospe Jensen bi se rad uh, zahvalil, ker ciprsko predsedstvo res zelo tesno sodeluje tudi s predsednikom Evropskega sveta in upam, da bomo potem dosije predali v roke šefom vlad in držav. Države članice Evropske unije so sprejele zelo pomembne korake, ko so se odzvale na izzive gospodarske kot tudi finančne. In če si pogledamo, kaj bo v prihodnosti, večletni finančni okvir mora zagotoviti, da je evropski proračun takšen, da bo omogočil Evropi, da se bo izvila kriza na trajnosten način. Vsi zelo dobro vemo in se strinjamo, da mora biti evropski proračun takšen, da bo zagotovil rast in delovna mesta po vsej Evropi, da bo zagotovil učinek vzvoda in izkoristil človeški kapital. Večletni finančni okvir mora pomeniti, da bo poraba pomenila, da se bo spodbujala tako rast, konkurenčnost in tudi delovna mesta. Vse to pa bo usklajeno z našo strategijo Evropa 2020. Istočasno pa se vsi zelo dobro zavedamo, da tukaj obstajajo določene omejitve, ko pripravljamo ta okvir. Zaradi proračunske discipline je nujno, da prihodnji večletni finančni okvir pomeni, da so države članice poskrbele za določene omejitve, da so stopile na pot trajnosti in da so zagotovile tudi ustrezno porabo in ustrezno konsolidacijo. Torej vsak evro, ki ga ložimo na evropski ravni, mora zagotoviti multiplikacijski učinek. Delo dobro napreduje. Videli ste že popravljeno različico in to dokum, ta dokument uh, smo pripravili za svet za splošne zadeve septembra. Potem smo se tudi prejšnji teden sestali v Luksemburgu na obrobju tega sveta in skupaj bomo z našimi predstavniki se posvetili temu projektu in ta prispevek je bil takrat tudi zelo cenjen. Ob koncu tega tedna pa bomo pripravili popravljeno različico tega dokumenta. Tako da bomo predstavili splošen pristop In eh, to mislim, eh, da bo zagotovilo določeno kakovost, ker bo tudi omogočilo, da se bodo lahko predstavili dodatni predlogi, ki pa so povezani z različnimi področji. Ko pa govorimo o lastnih sredstvih, predsedstvo je včeraj objavilo neuradni dokument, eh, to je spodbuda za razpravo v prihodnosti, predvsem pa so tukaj zelo. Zelo obče, je zelo občutljivo področje popravki. V svetu bomo za razpravami še nadaljevali, zato v tej fazi ne morem oblikovati zelo jasnega stališča o tem, kaj bomo predvideli tako za lastna sredstva, kot tudi kaj bo to pomenilo za večletni finančni okvir. Ampak ciprsko predsedstvo ostaja prepričano, da bomo skupaj s parlamentom lahko zagotovili ustrezen okvir in da bomo pripravili bolj natančne parametre. Vredno veste, da je predsednik sveta sklical poseben Evropski svet, ki bo 27. oziroma 28. novembra potekal in rekel je, da bo pripravljen podaljšati ta sestanek, če se bo to izkasalo za potrebno. Ciprsko predsedstvo je zavezano temu cilju in v tej luči bomo še naprej sodelovali zelo intenzivno z vsemi državami, članicami pa seveda tudi z vami do tega novembrskega sestanka. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, seveda bom zelo pazljivo prisluhnil vaši razpravi o tej pobudi in kasneje boste o tem poročilu glasovali. Hvala obema za to poročilo, ker vsebuje zelo pomembne vidike in točke in na to bomo seveda opozorili tudi države članice. Isto velja tudi za prihodke in za sistem lastnih sredstev. In to tukaj bi rad pohvalil gospe, gospo Ann Jensen. Hvala za izjemno dobro delo in sodelovanje z nami. Upam, da se bo to dobro delo nadaljevalo in da bomo še naprej dobro sodelovali s predsednikom Lamasurjem in tudi z ožjo pogajalsko ekipo Evropskega parlamenta. Rad bi izkoristil to priložnost in se zahvalil vam, gospod predsednik, ker ste zelo tesno upeti v ta projekt, ker ste nam ponudili svojo podporo in predvsem, ker ste zelo zauzeti za to, da bi Evropska unija res dobila izjemno pomemben, najpomembnejši instrument, ki nam bo omogočil, da bomo lahko uresničili svoje ambicije rasti in delovnih mest. To je predvsem pomembno za mlade. In tako bomo pravzaprav spoštovali medgeneracijsko zavezo. Da bomo dosegli najboljši možen rezultat eh, za prihodnost Evrope, to pravzaprav ni samo temeljna prednostna naloga ciprskega predsedstva, ampak gre za skupen projekt eh, tako Evropskega parlamenta, sveta, in vseh formacij. Upoštevati moramo tudi Nobelovo nagrado, ki jo je Evropska unija dobila nedavno in zato moramo našim državljanom bolj kot kdajkoli pokazati, da se lahko združimo in da lahko stup, skup, stopimo na skupno pot Evropskega parlamenta in Evropske unije. Tako bomo pokazali, da je Evropska unija relevantna in da je del rešitve. Tako bomo vsakemu evropskemu državljanu ponudili boljšo prihodnost. Zato se veselim prisluhniti vašim stališčem v zvezi s tem vprašanjem. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod Mavrajanis. Zdaj pa v imenu komisije podpredsednik Ševčevič. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se vam radi zahvalili za to priložnost, da se lahko odzovemo in da lahko komentiramo mestno poročilo Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru. Verjetno se vsi strinjamo, da je to verjetno najbolj pomembna točka na dnevnem redu tako parlamenta, komisije kot tudi sveta v tem mandatu. Sprejeti moramo odločitev o večletnem finančnem okviru in s tem bomo poslali sporočilo zonanjemu svetu in pokazali, ali je Evropska unija sposobna izpeljati strategijo 2020, ali imamo dovolj sredstev, če ne bi financirali skupne politike in če lahko odigramo to pomembno vlogo na mednarodnem prizorišču. Vse tudi zelo dobro zavedamo, da prvič, ko se pogajamo o večletnem finančnem okviru, spoštujemo novo Lizbonsko pogodbo. Skupaj z Janužem sva velika podpornika tega, da bi Evropski parlament vdejanil eh, svoje pristojnosti. Radi pa bi se tudi zahvalili eh, ciprskemu predsedstvu, kar je vzpostavil zelo dober okvir eh, za pogajanje tako z Evropskim parlamentom kot tudi s komisijo. In lahko povem, da je neformalna izmenjava mnenj pred svetom za zunanje zadeve bila izjemnega pomena v tem kontekstu. Vredno veste, da je svet za zunanje zadeve tisti eh, forum, kjer potekajo pogajanja za večletni finančni okvir. In skupaj z Janušem zagovarjava stališče eh, komisije, pa tudi upošteva stališče Evropskega parlamenta v tem procesu. Zelo podrobno smo proučili eh, vaše umestno poročilo o večletnem eh, finančnem okviru in strinjamo eh, se z vami, ko pravite, da je to proračun za naložbe. Mislim, da moramo to sporočilo vedno znova in znova ponavljati. Zakaj? Ker to je sporočilo, ki se veliko krat izgubi tako v Evropi, kot tudi med samimi pogajanji. Tako da mislim, da je to zelo pomemben argument. Evropski eh, svet se sicer zaveda, da je evropski eh, proračun ta katalizator in to so upoštevali tudi junija, ko so sprejeli ta pakt za rast in delovna mesta. Posvetil se bom horizontalnim vprašanjem, potem pa bo gospod Janoš Levandovski bolj konkretno komentiral sam proračun. Najprej, ko govorimo o samem obsegu oziroma znesku proračuna. Mislim in prepričani smo, da 1,0 odstotkov BND-ja je predlog, ki je ustrezen, kredibilen in ki nam bo omogočil, da bomo lahko stabilizirali tako financiranje skupne kmetijske politike, krizijskih skladov in tudi ostalih politik. Tako bomo lahko zagotovili večji delež naloč za Evropsko strategijo 2020 in ustrezne prednostne naloge. Potem cenimo tudi prispevek Evropskega parlamenta, ki pravi, da moramo kakovostno porabiti evropska proračunska sredstva. Ker ko govorimo o evropskih proračunih, želimo zagotoviti ta kakovosten preboj. Tako je evropska dodana vrednost veliko večja, torej ta učinkovitost, poenostavitev in tudi uspešnost izvajanja so ključnega pomena. Potem makroekonomska pogojenost. Tukaj sem videl, da v parlamentu nasprotujete predlogu komisije. Naj povem, da smo v komisiji rekli, da želimo tako spodbuditi strukturne reforme in optimizirati učinkovitost in tudi absorpcijsko zmogljivost. Nikakor ne želimo sankcionirati držav članic ali pa tudi tistih regij, ki najbolj krvavo potrebujajo to pomoč, ampak želimo, da bi eh, s tem kapitalom zagotovili eh, pravzaprav tudi določene pomankljivosti, ki jih tudi države članice izpostavljajo. Potem, ko govorimo o upravnih izdatkih, o tem ste govorili tudi v poročilu, ko govorimo o petodstotnem znižanju zaposlenih v petletnem obdobju, to je velik izziv kljub krizi, ampak mislim, da moramo vse institucije in vse agencije k temu prispevati. Vem, da nimam dovolj časa, ampak eh, samo na kratko. Vsi, ki smo tukaj, smo prepričani, da se moramo odločiti še do konca leta. Tako bomo lahko nadaljevali z učinkovito porabo sredstev tudi eh, po 1.1.2014. Najlepša hvala, gospod Ševčovič. Zdaj pa gospod Levandovski, izvolite. Gospod predsednik spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani gospod minister. Pravzaprav naj nadaljujem z lastnimi sredstvi in rad bi se tukaj zahvalil Evropskemu parlamentu, ker je dal zagon reformnemu procesu in ustreznim razpravam. Mislim, da potrebujemo pravzaprav ta okvir in tudi v preteklosti Evropski parlament v svoji rezoluciji in tudi gospod Alan Alamasur dal zagon temu, tej pobudi, da se čim prej in hitro reformirajo ta lastna sredstva. To je zelo pomembno za prihodke. V mestnem poročilu je veliko teh eh, sporočil, kjer govorimo o enovitosti proračuna. In enotnost, enovitost ima različne otenke, ampak bistveno, ko govorimo o evropskem eh, parlačen, po, o, eh, o evropskem proračunu, je, da se zagotovijo uh, ti dopolnjevalni učinki, torej tako prihodkov, kot tudi odhodkov, kar pomeni, eh, da je moramo zagotoviti celovit pristop. Tukaj se vsi eh, strinjamo, ko pravimo, da so pomankljivosti v tem sistemu in da jih moramo odpraviti. Ko govorimo o Evropski komisiji danes, sem mislim, da moramo tukaj zagotoviti okrepljeno sodelovanje in da moramo tukaj veliko delati, tudi ko govorimo o davku na finančne transakcije imeti moramo tudi nekakšen eh, sistem, eh, ki bo nadomestil zelo kompleksen statističen sistem DDV-ja. Ko pa govorimo o prihodkih, ko veliko krat slišimo recimo tudi iz Londona, da potrebujemo eh, več enostavnosti, več transparentnosti, potem imamo tukaj zelo jasen in pregledan sistem letnih popravkov, ki je mislim, da pravičen. Potem nekaj točk, kar zadeva horizontalna vprašanja. Začel bom s prilagodljivostjo. Seveda, če omejitve obstajajo, potem potrebujemo veliko več prilagodljivosti. To je povsem jasno. In včasih moramo predvideti tudi nepredvidene izdatke. Zato imamo več sredstev za prilagodljivost in to je tukaj ste zapisali zelo jasno v svojem umestnem eh, poročilu, da moramo imeti več rez rezerve za nepredvidljive izdatke. To je zelo koristno, to se je izkazalo koristno tudi v preteklosti, recimo, ko govorimo o finančnem okrevanju. Ta načrt je bil možen in financirali smo ga ravno zato, ker smo imeli ustrezno rezervo za te nepredvidene izdatke. In pokazalo, se je tudi v tem eh, finančnem obdobju, da je eh, to koristno, vendar pa smo odprti, ker moramo še ustrezno oblikovati in predvideti, kako bi eh, to še bolje zarisali v ta večletni finančni okvir. Potem, ko govorimo o tistih projektih, eh, ki eh, so večletni, to so GNS ali eh, Galileo, to so veliki obsežni projekti, zagotoviti moramo ustrezan zanesljiv finančni okvir, tako da povem vam, da se tukaj z vami strinjamo. Strinjamo se z vami in z veseljem bom to povedal, da tukaj govorimo o tako imenovanih zloglasnih neporabljenih sredstvih kaj je ta edina rešitev, torej te nepravnane obveznosti. Potrebujemo pravzaprav jasen okvir, ne pa nekakšen umeten okvir, ki ne bo omogočil financiranja ustreznih ostalih obveznosti. Potem poenostavitev. Gre za to, da si vsi prizadevamo, da bi to zagotovili in udejanjiti moramo ta projekt. Potrebujemo novo finančno uredbo. Gospa Gresle je bila zelo poštena, sicer neizprostna partnerka, ko eh, smo se pogajali in ta končen cilj ponastavitve je bil dosežen, ampak v drugi fazi moramo tudi eh, zagotoviti, eh, da bomo upoštevali vseh 50, 50 eh, programov za porabo sredstev. Tako da ne bomo razvodeneli projekt poenostavitve, ki je bil eh, že prisoten v finančni uredbi. Ker pa imamo eh, zelo zanesljive, izkušene pogajalce, kot so tudi danes v razpravi, sem prepričan, da nam bo uspelo in da bomo Evropski uniji pripravili zelo dober proračun v tem sedemletnem okviru in da bomo na tej podlagi lahko financirali vse projekte. Najlepša hvala. Yeah. Ja. Najlepša hvala, gospod komisar Levandovski. Zdaj pa bomo začeli z razpravo. Spregovorili bodo poročevalci. Na voljo boste imeli eno minuto, zato vam polagam na srce, da v tej minuti ne urišite celotnega proračuna in da imate tudi razumevanje za tolmača, ampak da se osredotočite na bistvene točke, ki so nujne za vaš odbor. Najprej bo gospa Džianaku na vrsti, ki je zelo izkušena, neverjetno bo lahko zelo hitro in dobro in temeljito strnila svoje misli. Izvolite. Najlepša hvala. Kot smo že danes slišali, bo večletni finančni okvir trajal sedem let. Prejeli smo nekaj informacij o pogajalskem okviru s svetom in zato nismo niti najbolj optimistični. Zdi se, da svet zahteva, eh, da se sredstva znižajo na vseh področjih, kar pa ni usklajeno s finančno krizo, ki smo jo danes priča v Evropski uniji. Ne, večletni finančni okvir bi lahko uporabili, eh, da se ta kriza čim bolj učinkovito reši. Potem, ko govorimo o Evropskem skladu eh, za prilagoditev globalizaciji, mislim, da je tukaj komisija zahtevala več sredstev in to bi nam morali zagotoviti, ker moramo tukaj odigrati kot Evropska unija pomembno vlogo na mednarodnem prizorišču. Potem so tukaj še nepredvideni dogodki, ki smo jim priča vsak dan. In ravno zato potrebujemo določeno rezervo, manevrski prostor kot Evropska unija, tako da bomo lahko uporabili orožja oziroma orodja, ki jih eh, imamo na voljo. To so tiste države prejemnice, eh, kjer, kjer je sedaj zavladala demokracija. Zato moramo ta sistem še dodatno nadgraditi. Zato moramo tukaj zagotoviti več sredstv v okviru večletnega finančnega okvira, tako kot je to predlagal Evropski parlament in pri tem moramo ustrajati. Ker če se strinjamo s svetom o tem, da je večletni finančni okvir omejen, potem bo to nespremljivo sporočilo za evropske državljane. In glede na to, mi tukaj želimo rešiti dejanske probleme, ampak toliko tega ne bomo zagotovili. Gospod Grns, imenu odbora za razvoj, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pristop, ki pravi, da lahko živiš v blaginji, samo če ostali živijo v revščini. To je nekaj, kar pravzaprav. Uh, ogroža razvoj in tudi obveznosti, ampak tudi celotne Evropske unije, ne samo držav v razvoju. Našem odboru se tega zelo dobro zavedamo, zato smo države članice pozvali, da nasprotujejo za misli, ki pravi, da pomoč za razvojno sodelovanje eh, lahko lahko uporabimo eh, samo eh, tako, da bomo znižali raven sredstev. Mi pa ne želimo ogroziti našega sodelovanja humanitarne eh, pomoči, ker je Evropska unija tukaj vodilna in je najbolj učinkovit partner na globalni ravni. Tega ne želimo ogroziti. Ne želimo ogroziti učinkovitosti Evropske unije. Mi smo nekakšna kontaktna točka za tiste, ki si sami ne morejo pomagati. To smo tudi izpostavili včeraj, ko smo se pogovarjali o agendi za spremembe in tukaj moramo imeti dosleden pristop. Stvari moramo odajanjiti v praksi in ne smemo se pustiti po tej poti. Potem v imenu odbora za mednarodno trgovino gospod Kamal. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tukaj je to. Države članice morajo zatekniti pasove, zmanjšati morajo deficit in tudi dolg. Rešitev pa je, da bi naj porabili še več denarja, da bi se še bolj zadolžili mislim, da moramo reči neškodljivim subvencijam. Mislim, da moramo bolje po drugi strani izkoristiti učinkovitost. Mi želimo, da se obstoječa sredstva bolje porabijo, da tako porabljamo sredstva za MSP-je, da lahko pridajo in se prebijajo na nove trge, da pomagamo tudi tistim podjetnikom v državah v razvoju, da lahko pridajo in dostopajo do naših trgov, da pomagajo tudi svojim državam in da se tako stvar uspešno zaključi. In ko govorimo o porabi, to je pravzaprav vse samo manjši del eh, celotne zgodbe o tem, kako ponovno zagnati rast. Ko govorimo o velikih multinacionalkah v Evropi, kako so jih ustanovili v zadnjih 20 letih, kje so naši Google, naši Facebooki v Evropski uniji. Dokončno moramo vzpostaviti notranji trg. To je pravzaprav prava pot eh, za blaginjo in rast. Ja. Najlepša hvala. Gospod Mulder v imenu odbora za nadzor nad proračunom. Najlepša hvala gospod predsedujoči, v imenu odbora za nadzor nad proračunom moram reči, da je najbolj pomembno to, da smotrno porabimo naša sredstva. To bi pomenilo, da bi dobili tudi pozitivno poročilo z računskega sodišča. Poročilo bo upravljeno novembra, vendar pa se bojim, da bo finančno poročilo zopet negativno države članice lahko storijo in ukrepajo in sprejme odgovornost za to, da se pravilno uporablja evropska sredstva. Nova finančna uredba, ki bo verjetno sprejeta danes, pa bo to omogočila. Mi v našem odboru mislimo, da mora komisija izrabiti to priložnost in spodbuditi države članice, da to sprejmejo in da sprejmejo večjo odgovornost. Torej potrebujemo korenček in palico. Sedaj pa v imenu odbora za zaposlovanje gospa Berez. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Temelj Evropske unije je solidarno. Zato smo dobili tudi našo Nobelovo nagrado vemo, da je proračun Evropske unije rastel počasneje kot držav članice, da pa države članice zahtevajo, da proračun skrčimo. Predsednik Barozo pravi, da potrebujemo večji proračun za večjo konkurenčnost. Države članice pa morajo izvajati varčevalne ukrepe. Prvi ukrep je, da vlagamo v človeške vire. Ta izraz mi ni všeč, vendar pa je pomembno, da zagotovimo čim večjo kakovost naših človeških virov. Brez tega proračuna ne bomo dosegli konsolidacije socialnih izdatkov 25 odstotkov kohezijske politike v kohezijski sklad, bomo zašli na napačno pot in ne bomo uspeli se odzivati na naše izzive. Ravno tako ne bomo uspeli izvajati politike prilagajanja globalizacije. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu odbora ITRE gospa Hercog. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi. Pomembno je, da smo enotni in da vzpostavimo vse pogoje za rast. Potrebujemo nove strukture za oživljanje našega gospodarstva. Potrebujemo tudi enotni notranji trg. Ravno tako moramo opraviti korake naprej in si zagotoviti zaupanje naših državljanov. Kot članica odbora ITRE bi rada podarila, kako zelo pomembno je, da vlagamo v rast. Potrebujemo industrijsko-politične ukrepe. Ne moremo si privoščiti, da sprejemamo in financiramo, pridite kot je Galileo s takšnimi metodami. Potrebujemo programe za rast in potrebujemo tudi programe Connecting Europe. Potrebujemo nova delovna mesta za mlade, za eh, pogoje za podjetja, za to, da ti zaposlujejo mlade največji problemi finančne krize je, da izgubljamo mlado generacijo, zato moramo ukrepati. Pri tem vas bom podprli, gospod komisar, najlepša hvala, gospa Hercog. Sedaj pa ima beseda gospa Matijaš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sodelovala sem s kolegi iz odbora za varstvo okolja in javno zdravje. Zato zahtevamo, da si v tem finančnem okviru ne pozabi na ti dve prioritetni področji. Potrebujemo več finančnih sredstev za javno zdravje, potrebujemo povečanje sredstev za 25 odstotkov tudi v boju proti podnebnim spremembam. Boj proti podnebnim spremembam je zelo pomemben. Imamo tudi predlog komisije glede biotske raznovrstnosti in programa Life. Tudi tukaj podpiramo komisijo. Potrebujemo tudi sredstva za civilno zaščito. zaščito. Zakaj? Zaradi tega, ker večletni okvir predstavlja predlog inštitucij, ki dokazujejo, če so se kaj naučile iz krize ali ne. Ne gre samo za številke, gre za to, da pokažemo, če stavimo na vrčevalne ukrepe ali na solidarnost, če želimo doseči Eh, več socialnih dosežkov ali pa razpad socialne družbe. Želimo, da bi zmagala Evropska unija in da bi še naprej gradili to našo Evropo. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Simpson v imenu odbora za transport. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorim v imenu odbora za transport in turizem in se zrotočil na vaš nasvet, gospod predsednik, in se zrotočil na dve zadevi. Spodbujanje rasti in delovnih mest je temelj za rast in konkurenčnost Evropske unije. Tudi transportna infrastruktura je ključnega pomena za ustvarjanje rasti in delovnih mest. Kot drugo, pozdravljamo predlog komisije <clears throat> o inštrumentu konektivnosti Connecting Europe, zato da spodbujamo čezmejno prometno infrastrukturo. Z vsakim ministrom za promet, ki se srečam, želi pomagati prometno infrastrukturo z evropsko dodano vrednostjo znotraj svoje države, vendar pa primankuje komunikacije med ministri za promet in finančnimi ministri to je očitno. Gospod predsednik, rad bi povdaril, da pozdravljamo predlog komisije v našem odboru. Najlepša hvala, gospod Simpson. Besedo ima gospod Kovačev v imenu odbora za regionalni razvoj. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. V našem odboru smo se odločili, da bi morali ohraniti sredstva za financiranje regionalne politike, saj v tolikšni meri kot v obdobju 2007-2013. To je najnižja raven in upam, da ne bomo pozabili na to. Investirati moramo v inštrumente, s katerimi bi prispevali k rasti in k razvoju regij. S tem bi prispevali tudi k ustvarjanju delovnih vesli. Veliko krat slišimo, da potrebujemo več Evrope, vendar pa ne smemo biti hinavski. Želimo več Evrope, vendar pa nekatere države članice želijo zmanjšati proračunska sredstva za Evropsko unijo. To je v nasprotju s strategijo 2020, zato pozivam kolege, da podprejo resolucijo o večletnem finančnem okviru. Modri karton, sprejmete. Gospa predsedojoča, govorim v imenu odbora za regionalni razvoj. Pa pa si pogledajte, kaj se dogaja v državah kot je Grčija, Španija Italija in Portugalska. Kaj pa se dogaja v regijah, v bogatejših državah, kot je vzhodne, vzhodni del Finske ali pa Valižansko? Kaj menite o tem? Nisem popolnoma prepričan, če sem razumel vaše vprašanje, vendar pa kohezijska politika koristi tistim, ki prispevajo in tisti, ki prejemajo kohezijska sredstva. Zato mislim, mm, da sta obe strani na boljšem. Tiste države, ki prispevajo več, ravno tako dobijo veliko. Zato moramo to predstaviti na takšen način našim davkoplačevalcem da ne gre za zmagovalce ali poražence, ampak da s tem pridobimo v celotni Evropski uniji. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima gospod De Castro. Spoštovani kolegi, gospod predsedujoča, sem predsednik odbora za kmetijstvo in uh, poročevalec za začasno poročilo. Tam zahtevamo, da se zamrzne sredstvo na ne nominalni ravni. Gre za zelo občutljivo točko v pogajanjih, zato pozdravljamo pobudo naših kolegov, ki začasnim poročilom pravljajo zelo dobro delo. S tem smo sprejeli enotno stališče v Evropskem parlamentu. Če bo prišlo do nadaljnega krčenja proračuna, moram reči, da bo zelo težko doseči dogovor v zvezi z reformo. Vsi člani v odboru za kmetijstvo so dejali, da ne bo končnega glasovanja o reformi, če proračun ne bo jasen in da mora proračun biti v skladu z izzivi prihodnosti kmetijstva. Sedaj pa gospod Ferreira v imenu odbora za ribištvo. Večletni finančni okvir za obdobje 14-20 predstavlja zmanjšanje sredstev S tem ne bomo dosegli socialne kohezije, ampak poglobili naše razlike. Ko govorimo o ribištvu, govorimo o več kot 6 milijardah evrov imamo sklad za pomorsko politiko in za ribištvo, ki predvidevata povečanje sredstev za 900 milijonov evrov. Torej, sredstva za naslednji okvir so manjša kot v zadnjem letu za 2014. To pomeni, Če je sedajni finančni okvir slab, je prihodni še slabši. Ko govorimo o koheziji, slišimo, da se predlaga porazdelitev sredstev. To zahtevamo tudi v začasnem poročunu in zato ga zavračamo. Gospod Ljukegard. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, govorim v imenu odbora za kulturo, zato moram govoriti o področjih kulture, šolstva in mladih. Komisija nas podpira pri naših predlogih in pripravila zelo velikopotezen predlog Gre za program za mlade, za usposabljanje za šport. Če bo šlo vse kot predvideno, bomo s tem spodbudili to področje kljub varčevalnim ukrepom. Države članice so ravno tako sprejele predlog komisije, tudi mi ga podpiramo, sedaj pa moramo počakati na to, kaj bodo dejali ministri v svetu. Upam, da bodo ravno tako podprli ta program. Gospa Rod Berend, najlepša hvala, kolegice in kolegi. V odboru za pravne zadeve imamo za večkrat občutek, da gre za dvostransko delovanje v državah članicah. Mi podpiramo več Evrope, vendar pa države članice ne želijo, da bi dobili dovolj sredstev, da naše naloge izvajamo in izpolnimo. Slišali smo naše kolege z odbora za kmetijstvo, za kulturo, za eh, raziskave, razvoj, regionalni razvoj, varstvo okolja. Imamo zelo pomembna področja za države članice in za naše regije države članice pa ne upoštevajo tega, kdo bo potem izvajal to politiko, kdo bo pripravljal predloge, kdo bo poskrbel za to, da bodo projekti izvedeni in da bomo dobili sredstva. Zato potrebujemo dovolj zaposleni, dovolj osebja in potrebujemo visoko kvalificirane osebe. Zato to potrebujemo. Potrebujemo multikulturno osebe iz Evropske unije, geografsko ravnoteže in poznavanje jezikov. Države članice pa želijo varčevati. Kolegice in kolege, če ne bomo dobili administrativnih sredstev v finančnem okviru, potem ne moremo opravljati našega dela. Zato eh, predsedujoči sveta prosim, da sprejmete predlog komisije glede statuta, kadrovskega statuta za Evropske inštitucije. Najlepša hvala, gospa Rod Berend. Gospod Travskovski ima besedo, ker gospe Holmajer ni. V imenu odbora za ustavne zadeve. Najlepša hvala. Moramo poskrbeti, da se bomo držali časovnih okvirov in da bomo sprejeli večladni finančni okvir. Ne moremo se boriti proti krizi, ne da bi spodbujali rast v Evropski uniji. Poskrbeti moramo za to, da naredimo najpomembnejše. Mi moramo skrbeti za to, da imamo dovolj proračunskih sredstev za naše ambicije. Izvajati jih moramo z enim samim proračunom za to, da bomo zavarovali prednostne naloge našega parlamenta in poskrbeli za parlamentarni nadzor. Vse programe moramo izvati znotraj časovnega okvira. Kot je rekel gospod Lamasur, ne bomo iznajdli tople vode, vendar pa moramo učinkovito opravljati naše delo, ne da bi istočasno premišljali o proračunu in o inštitucijah. To pa bo pripeljalo do nadaljnje razlobenosti v Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Zubr v imenu odbora za ženske. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. V našem odboru za nekopravnost med spoloma smo dosegli zaključek, da ta finančni okvir ne predvideva povečanja sredstev na tem področju. To pa je seveda nesmiselno, zato ker si ne želimo pomankanja in zmanjševanja socialne enakosti v času krize. Glede na to, da imamo politike, vendar pa zahtevamo posebne, specifične programe na tem področju, kot je davne, zato da ohranimo enakopravnost med spoloma kot specifični cilj temeljnih soboščin in pravic in pa tudi, fin, da financiramo manjše organizacije za zaščito žensk, ki opravljajo delo na terenu, kar je ključnega pomena na tem področju. Na področju pravi žensk komisija predvideva zmanjšanje proračun, zato da bi zmanjšali 23, sredstva bi zmanjšali za 23 odstotkov. To je pot, katerim bomo dosegli še več razkola um, poleg vseh katastrofalnih politik Evropske unije. Vi ste prosili za modri karton, torej imate vprašanje, gospod Blazak? Ne. Sedaj pa ima besedo gospod Gariga Poleda v imenu skupine EPP. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je nepravično, da nas obtožujejo tega, da v tej razpravi želimo samo doseči več sredstev. Ne govorimo o izdatkih, govorimo o političnih zadevah. Mi vodimo politično razpravo o pragu sredstev in o političnih ciljev. Cilji pa so skupni za Evropsko, Evropsko unijo, ravno tako politike, zato pa potrebujemo sredstva, da dosežemo cilje, ki smo si jih zadali v naših politikah za nadaljna leta. Politike so osredotočene še posebej na področju strategije 2020, rast in pa ustvarjanje delovnih mest. Razprava se vrti o tem, kako bi te cilje prilagodili in prioritete na eh, pomankanje in krčenje sredstev, vendar pa ni, nima smisla, da sami sebe oviramo in da bomo zmanjšali edini inštrument, ki ga imamo roka za izvanje naših politik. Prora, komisija bo predlagala zmanjšanje sredstev za naš proračun, zato želimo povdariti komisiji in svetu, da če bomo imeli manj sredstev, ker na koncu bo svet zmanjšal sredstva, potrebujemo čim več prožnosti. Skrčen proračun brez prožnosti pa ne bo pripomogel k doseganju naših ciljev. Sedaj pa gospa Toja v imenu skupine ZDK in institucijo proračun je neke vrste usmeritev, eh, nabor smernic za institucije za prihodnje delo in soočamo se s ključnim trenutkom. Ali bi moral proračun omejiti naše ambicije in nas peljati korak nazaj, ali mora biti ambiciozen in spodbujati zaposlovanje in naložbe v mlade, izgradnjo prihodnosti in izboljšanje rasti za Evropo? Mislim, da moramo razumeti to, kar so povedali številni, vključno z gospodom Kalfinom. Evropa lahko danes stori tisto, česar države članice ne, ne morejo na področju regionalnega razvoja, kohezije, eh, socialnega razvoja in od tega je odvisno preživetje eh, socialnega tkiva. Eh, spori v svetu med eh, neto plačniki in neto porabniki pa lahko vse to pravzaprav zatrejo. In številke, ne besede, eh, so tisto, kar šteje. Predvsem države, ki eh, so neto plačnice, izpostavljajo številke v odnosu do drugih držav. Mislim pa, da moramo obravnavati posamezne proračunske vrstice. Tu že prihaja do vojne namer eh, med predsedniki vlad in držav, ki mislijo, da bi bilo mogoče sredstva zmanjšati tu in tam in pravzaprav povsod. Ampak v času krize potrebujemo solidarnost, potrebujemo proračun, ki bo zagotovil integracijo in to je tisto, za kar si prizadevamo. Evropa je nepopolna in trpi. Govorili smo o paktu stabilnosti, ki bi moral upoštevati tudi rast, ampak osredotočamo se predvsem na stabilnost, ker smo v recesiji. Torej, zdaj imamo priložnost, da sprememo prave odločitve. Najlepša hvala, gospa Toja. Gospa Jensen, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Skupina Alde je mnenja, da je prožnost izredno pomembno vprašanje, eh, enako pa velja tudi za lastna sredstva, za lastne vire. V zadnjem dokumentu, ki smo ga včeraj prijeli strani sveta, ugotavljamo, da še vedno prihaja do težav glede lastnih virov, da gre za zapleten in nepravičen sistem, ki ga je res potrebno reformirati. Tisto, kar je zaskrbljujoče, je, da predsedstvo sicer predlaga eh, reformo eh, uprit neto plačnikom, ampak eh, vendarle je tu potrebno, da se osredotočimo predvsem na realne potrebe, realne zahteve in da ne govorimo zgolj o tem, kaj imajo države. Eh, eh, finančno od tega. Eh, ravno tako ni mogoče vnaprej reči, da se ne smemo dotikati eh, kmetijstva, ker tudi po tej poti Roma v nacionalne proračune precej sredstev. Eh, zdaj imamo šest postavk, kar zadeva lastne vire in eh, predlagam, da svet resno razmisli, preden nadaljujemo z razpravo. Gospod Trupel, najlepša. Eh, Hvala, gospod Levandovski, gospod predstavnik sveta, gospod komisar. Moram gotoviti, da sem eh, šokirana nad eh, govorom ciprskega predstavnika. Eh, mislim, da je zelo mlačen in nimam občutka, da je res strasten glede predlogov za prihodnji večletni finančni okvir. Po eni strani vemo, da morajo države članice konsolidirati svoje proračune, istočasno pa vemo, da je v našem interesu, da zagotovimo impulze za trajnostno rast. Boriti se moramo proti podnebnim spremembam, usmeriti se moramo v brezoglično gospodarstvo, mladi moramo dati nove priložnosti in uh, uliti novo upanje projektu Evropske unije, vendar pa tega ni mogoče, če bomo zmanjšali proračun uh, v taki miri, kot to predlagajo neto plačnice v svetu. To je napačen politični signal in je v nasprotju z evropskim duhom. Zakaj je tako pomembno, da imamo lastna sredstva in zakaj je tako pomembno regulirati finančne trge in jih vključiti v reševanje krize? Ker je to simbol pravičnosti kjer morajo banke nositi odgovornost in ker se ne more zgoditi, da samo dokoplačevalci in mali ljudje plačujejo za krizo. Tudi banke morajo dati svoj prispevek za posledice spekul špekulacij na finančnih trgih. Zdaj je davek na finančne transakcije gospodarsko in politično upravičen, to je prispevek socialni Evropi in ta sredstva se morajo zlivati v evropski proračun. Gospod Levandovski je dal zdaj dober predlog eh, sistema spodbud. Države članice naj bi plačevale manj iz BDP, če se udeležijo davka finan na finančne transakcije. Ena tretjina naj bi šla v nacionalne proračune, dve tretjine v evropski proračun. Tu bi bila eh, zmaga za države in za skupni interes in upamo, da bo si bo svet tukaj še premislil. Eh, kar pa zadeva proračun za evroobmoče, o katerem je govora. Mislim, da obstajajo dobri razlogi za dodatne oblike spodbud tudi iz evropskega proračuna, vendar pa je evropski proračun nedeljiv in ne moremo si pustiti oduzeti demokratičnega nadzora, ki smo si ga že izborili. Karkoli torej razmišljajo predsedniki vlad in držav, eh, se morajo zavedati, da se bomo mi zauzemali za svoje pravice in za res demokratično Evropo, tudi kar zadeva proračun. Najlepša hvala, gospod Trupel, gospod Ashworth ima besedo za minuto in pol. Predsedujoča. Čestitam poročevalcema in moram povedati, da je v njunih poročilih marsikaj, kar lahko podpremo. Eh, bi pa izpostavil tri točke. Najprej, kar zadeva obseg proračuna. Pomembno je, da upoštevamo, kako težavni časi so te dni za vlade držav in zato ustrajamo pri zamrznitvi na enem postotku, odstotku BNP. Potem, kar zdeva lastna sredstva, smo odprti za predloge, vendar pa nas niso prepričali argumenti niti za davek eh, za finančne transakcije, niti kar zadeva DDV. In pa tretjič, kar zadeva popust, naj opomnim parlament, da gre tu zgolj za matematiko in ne za politično ali čustveno zadevo. Eh, zavedam se, da si vsi prizadevamo za razrešitev gospodarske krize v evropskem gospodarstvu, vendar pa, ker so viri izredno omejeni, je morda čas, da ponovno vrednotimo prednostne naloge naše porabe. Jasno je, da bo potrebno v prihodnje sprejeti nekaj težkih odločitev in moram podariti, da morajo take odločitve temeljiti na tem, da dosegamo dejansko evropsko dodano vrednost. Najlepša hvala, gospod Ašvet, gospod Klute, za dve minuti. Najlepša hvala. Najprej naj se tudi sam zahvalim obima poročevalcem. Mislim, da je poročilo eh, dober odraz stališča našega parlamenta v tem zahtevnem sporu med parlamentom in svetom. Z vidika moje poslanske skupine pa naj opozorim predvsem na to, da politika vrčevanja v zadnjih letih ni bila uspešna. Tiste države, ki so pod velikim pritiskom za uh, eh, vrčevanje, so povečale davke, prišlo je do porasti brezposelnosti, do večje revščine in uh, ne moremo take politike eh, zapisati v kamen za prihodnjih sedem let, kajti velik delež evropskega proračuna se vrača v države članice in se tam porablja za raziskave, za razvoj, za izobraževanje. Zato nikakor ne moremo podpreti zmanjšanja večletnega finančnega okvira. Naj opozorim na eh, zgodovinski primer. Nemčija je po drugi svetovni vojni tečala v podobni krizi. Eh, in sprejet je bil sporozum, ki ni samo črtal dolgov, ampak je v okviru Maršalovega načrta prinesel tudi konkretne impulze za rast v okviru spodbud In tako je Nemčija uspela se rešiti tako dolgov, kot tudi zagotoviti rast gospodarstva in eh, razcvet, ki smo ga bili deležni. Skratka, ne smemo vrčevati, ampak moramo proračun razširiti in zagotoviti rast, s katero bomo išli iz krize. Vem, da nimam veliko časa, ampak izredno podar eh, se strinjam s tem, kar je povedala gospa Trupel glede lastnih sredstev in glede davka na finančne transakcije. Tudi mi zagovarjamo enako stališče in želeli bi si, da kar zadeva lastne vire in kar zadeva davek na finančne transakcije, bi parlament eh, bil bolj angažiran in bolj zagovarjal svoje stališče, kajti to je pomembno vprašanje. Najlepša hvala. Gospod Morganti je naslednji. Najlepša hvala, predsedujoča. Tu umestno poročilo o večletnem finančnem okviru prinaša nekaj zanimivih idej, ki jih podpiramo. E, eh, naprimer, e, eh, zmerni in eh, e, zdržni izdatki, večja prožnost pri porabi sredstev, ampak ključna točka je nekaj drugega. Kako bomo plačali za vse to? E, sedanji mehanizem ni vzdržen, poleg tega pa tudi ni spremljivo, da bi uh, za države članice, da bi uvajali reforme in popravke. Italija je vsako leto v zadnjih petih letih plačala 50 milijard evrov eh, vreč, kot je prijela. Sever Italije plačuje za preostalo državo, istočasno pa še za Evropo, ki služi le interesom Nemčije in redkih drugih držav. Nekatere druge države imajo pozitivne popravke, oziroma prilagoditve, ki se jim nočejo odreči. In mislim, da bi morali tu uvesti nek padanski popravek, ki bo omogočil, da Eh, ne bo italijanski denar romal samo z severa na jug in z severa v Bruselj. Hvala, gospod Hartong. Včeraj smo govorili o proračunu za leto 2013, danes pa govorimo o proračunih eh, za nadaljno prihodnost. Na srečo je britanski premije že zagrozil z vetom in spodbujam našega premijeja, da stori enako. Zakaj? Zato, da bomo naučili komisijo, da eh, ne more enostavno groziti nacionalnim parlamentom. Naj opomnim komisijo, da so ti nacionalni parlamenti tudi tisti, ki odločajo, koliko denarja je v lesnici Evropske unije. Če torej želimo ustaviti. Uh, zapravljanje denarja za vse te odbore in agencije, ki ničesar ne prispevajo na nacionalni ravni, moramo komisiji sporočiti, da naj ne misli, da bo kdaj lahko uvedla kakšen evropski davek. Komisija bi morala prisluhniti, nizozemci pa bi morali storiti tisto, s čimer grozijo Britanci in to čim prej. Najlepša hvala, gospod Marinesko. Najlepša hvala umestno poročilo odraža in izpostavlja prednostne naloge, ki jih je parlament sprejel že v poročilu Lamasur. Proračun je ključen za boj proti trenutni finančni in gospodarski krizi. Govorimo pa o proračunu, ki v 95 odstotkih predstavlja naložbe v rast in zaposlovanje v državah članicah. Vrčevanje je potrebno, vendar pa bi morali to pospremiti s, eh, eh, s podbudnimi ukrepi za gospodarstvo. Če bomo zamrznili eh, zgornje meje, trenutnega proračuna ne bo mogoče podpreti. Ko govorimo o novem večletnem finančnem okviru, je mogoče sprejeti spremembe samo, če bo prišlo tudi do reforme eh, sistema lastnih sredstev, vključno z viri iz DDV. To podpiramo, kar pa zadeva dejavnosti Evropskega parlamenta, pa mislim, da nam strategija delovne skupine eh, Eh, daje eh, na voljo predloge, ki so pod zgornjimi mejami parlamenta in tega ne bi smeli sprejeti. Mislim, da če bo prišlo do težav v pogajanjih, utegne to pripeljati Evropsko unijo v težave, ampak vendarle potrebujemo postopek soodločanja, v katerem bodo sodelovali vsi in to mora biti del tekočih uh, pogajanj o horizontalnih političnih vprašanjih na evropski ravni. Hvala. Hvala, gospa Haug. Najlepša hvala, predsedujoča, eh, komisarja, kolegi in kolegice. Ko govorimo o naslednjem večletnem finančnem okviru, o sredstvih in o politikih, ki jih eh, financiramo, Eh, je to samo ena plat medalje, to so samo izdatki, vendar pa moramo obravnavati tudi drugo plat medalje, eh, prihodke. No, tudi to ni nič novega. Že 20 let Evropski parlament zahteva bolj pravičen in bolj pregleden eh, sistem lastnih sredstev iz DDV. In zdaj lahko prvič e, ustvarjamo pritisk s svojimi predlogi. Že od junija lani s poročilom e, odbora ŠUR zahtevamo sistem, ki bo odpravil vse popuste in ki bo zagotovil, da je e, evropski proračun posebno neodvisen iz nakazil iz držav članic in komisija je vsaj deloma upoštevala te zahteve. Predlagala je reformo sistema lastnih sredstev iz DDV in uvedbo davka na finančne transakcije. Ta predlog podpiramo, čeprav to predstavlja samo 40 odstotno reformo, ampak tu je vsaj korak in ta korak gre v pravo smer. Evropska unija je dobila eh, Nobelovo nagrado za mir kot eh, nagrado in kot spodbudo. Eh, ampak do miru bo prišlo tudi, če bo sprejeta reforma sistema financ, lastnih virov, ki vedno znova spodbuja spore med neto plačnicami in neto prejemnicami. Eh, če bomo končno zagotovili jasno dodano vrednost evropskega proračuna, in eh, če bomo končno odpravili to stalno eh, računanje med državami članicami. Najlepša hvala, gospod Lajen je naslednji. Hvala predsedujoča, gospod komisar. Uh, Eh, s kolegi liberalnimi demokrati v veliki meri podpiramo to, kar je zapisano v današnji resoluciji. Podpiramo prehod na drugačne lastne vire, kjer eh, bo prispevek na podlagi BDP manjši. Podpiramo bolj prožen proračun eh, in možnost premeščanja sredstva ob koncu leta in pred naslednjim finančnim letom, namesto da bi ta sredstva rumala nazaj v države članice. Podpiramo tudi izdatke za rast, razvoj, zaposlovanje, strategijo 2020. Želimo si tudi revizije leta 2017, torej upamo, da bomo uh, ta vprašanja ponovno obravnavali, ko bomo zopet imeli rast in ko bomo postopoma opuščali vrčevanje. Ne moramo pa se strinjati glede obsega proračuna. Uh, Eh, pol izdatkov je zamrznenih držav, v državah članicah, plače so zamrznene in ne vem, ali je v takih okoliščinah mogoče zagovarjati povečanje evropskega proračuna. Sam bi si želel proračuna, ki bo v večji meri odražal težave, s katerimi se soočajo vse eh, države, člani, države članice v teh dneh. Bi pa podprli proračun, ki bo bolj prožen, tako da bomo na ta način lahko dosegli zastavljene cilje. Najlepša hvala, gospod Lajan. Gospod Šimanski, za eno minuto. Najlepša hvala. Mislim, da so argumenti v tej razpravi zelo jasni. Zagovorniki manjšega proračuna pravijo, da je potrebno vrčevanje kot v nacionalnih proračunih. Tisti, ki so za obsežnejši proračun, pa pravijo, da gre zgolj za eh, element vzvodja. Eh, ampak mene zanima nekaj drugega. Kako je mogoče, da konzervativci in socialisti govorijo o višjem proračunu, medtem ko iste stranke v Avstriji, na Švedskem, na Finskem, celo v Franciji in Nemčiji eh, se pravzaprav zauzemajo za omejitev tega proračuna. Ali ni tako, da socialisti in konzervativci v našem parlamentu brez težav zagovarjajo višji proračun, medtem ko istočasno vedo, da so njihovi politični interesi zavarovani v svetu, kjer se zahteva krčanje? Mislim, da na tak način parlament res škoduje svojemu ugledu, e, grozi nam, da bomo izpadli smešni. In eh, mislim, da lahko na ta način podkopljamo solidarnost v postopku pogajanja. Najlepša hvala, gospa Andreasen. Eh, ne vem, ali lahko kakšen poslanec trdi, da na, je na milijarde evrov, ki smo jih namenili za Lizbonsko agendo, eh, prineslo kakšne rezultate. Poglejmo rezultate. Leta 2007 je bila brezposobnost 7,3 odstotke, danes je 10,5 odstotkov. V Španiji je eni od največjih prijemnic kohezijskih sredstev zadnjih letih, je številka brezposobnih danes pri 25 odstotkih. BDP Evropske unije je nespremenjen. Ravno tako ne smemo pozabiti, da računsko sodišče evropskim izdatkom eh, ni dalo eh, izjave o zanesljivosti brez pridržkov. Mislim, da eh, tu govorimo predvsem o številnih propadlih projektih in da bo Evropa 2020 zgolj nadgradila te že propadle eh, projekte. Eh, delovna mesta prihaja iz nove industrije, nova industrija pa terja več kapitala in manj birokracije in k temu Evropska unija ne prispeva. Mislim, da je potrebno finanč, večletni finančni okvir omejiti in da ne potrebujemo davka na finančne transakcije, da bi plačevali za več smeti. Najlepša hvala, gospod Vandrstup. Gospa predsedujoča. Evropski uniji manjka 10 milijonov evrov in poskuša ta denar dobiti iz rok davkoplačevalcev. Evropska unija zahteva e, naložbe v višini 3 odstotke BDP, sama pa tega ne zagotavlja in tu je posledica propadle finančne politike Evropske komisije in ne držav članic. Na nizozemskem nova vlada poskuša na kakršen koli način zbrati denar, da bo plačala pol milijona Evropski komisiji. Nima smisla govoriti o večletnem finančnem okviru, če komisija enostavno ni sposobna držati besede. Potrebujemo uh, več kritike na račun komisije in njihovih nerazumnih zahtev za večletni finančni okvir. Najlepša hvala, gospod Hübner. No, naj omenim eh, štiri tveganja, ki so povezane s pogajanji. Najprej odločitev o večletnem finančnem okviru. Če ta ne bo sprijeta novembra, kako lahko eh, razložimo državljanom, da ne bodo eh, dobili katalizatorja rasti v obliki evropskega proračuna? In mislim, da bo zelo težko razložiti, kako bomo dobili proračun, če pogajanja ne bodo uh, uspešna, potrebna bo nova pravna podlaga za nove programe. Potem drugič, uh, do sedaj se razprava osredotoča predvsem na izdatke, vendar pa se in razprava o virih se začenja šele zdaj. Mislim pa, da bi bila napaka, če bi eh, se sedaj spuščali v to, ker bo na ta način spremanje odločitev od novembra nemogoče. Eh, Eh, precejšnje tveganje, da ne bomo prišli do reforme na podlagi DDV, tako da se lahko zgodi, da bo vloga BNP v prihodnje še večja in tega si ne moramo privoščiti. In pa naj v imenu odbora za eh, kohezijsko politiko povem še, da ne smemo opuščati ciljev kohezijske politike, torej vlagan v rast in zmanjševanja. Eh, razlik med regijami. To pomeni, da moramo tukaj upoštevati uveljavljeno eh, metodologijo. Najlepša hvala, gospa Hübner. Zdaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Prvi je gospod Nikolesko. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Želel sem sodelovati v tej razpravi in podpreti uh, predlog spremembe 72, eh, ki zadevajo sistem neposrednih plačil v kmetijstvu. Gre za to, da naj bi tukaj zagotovili konvergenco neposrednih plačil v vseh državah članicah namreč, da bi zagotovili dve možnosti, torej konvergenca ali pobod. Gre za resno razliko med obima scenarijama, mi pa si želimo ustrezen sistem neposrednih eh, plačil na področju kmetijstva. Mislim, da je ta zamisel zelo pomembna za prihodnost. V današnji rezoluciji Evropski parlament eh, daje pogajalski mandat instituciji za pogajanja svetom in eh, ta mandat ne bi bil popoln, če ne bi tudi izpostavili naše vidike in za, za, eh, z, oblikovali naša stališča. Prezident. Tabadži. Najlepša hvala. Kolegica Juta Hauk je upravičeno opozorila, da če bi bil tukaj odbor eh, za Nobelovo nagrado, danes pri nas nikoli verjetno ne bi dobili Nobelove nagrade neto plačnice, neto prejemnike, neto prejemnice zastopajo različna stališča, obstajajo resne napetosti med obema poloma. Komisar Ševčovič je že omenil, da je ta proračun, proračun prihodkov in izdatkov. Ampak, če si pogledamo, kaj bo s kohezijskimi ali strukturnimi skladi in potem tudi, če si ogledamo interne strukture. Je to pomemben izziv, namreč eh, kohezijski in eh, strukturni eh, skladi so skladi, ki nam zagotavljajo investicije, ampak tukaj se pripravljajo resni rezi, ne se samo posvetim mačarski. Evropska komisija ni ustrezno načrtovala projektov. Ni bilo študij, in 30 odstotkov sredstev iz kohezijskih skladov bi lahko na podlagi tega predloga izgubili. Vlasak. Kuj, Dame... Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, ključnega pomena, ko se pogajamo o večletnem finančnem okviru, je, da dosežemo dogovor o razdelitvi lasnih sredstev. Od leta 1999 uporabljamo isto metodologijo za razdelitev sredstev med državami članicami in meni se zdi, da je to res zelo dober kompromis. Ravno zato sem zaskrbljen, ko v razpravi slišim, da ne bi se ti koeficienti za države članice znižali. Gre za BND, ki naj bi bil nižji od popreča Evropske unije, torej iz pet na približno tri odstotka. Zato bi ciprsko predsedstvo rad pozval, eh, da nasprotuje spremembi koeficijenta, eh, ker bi eh, tukaj manj razvite regije dobile manj denarja na voljo. Zagovarjati moramo evropsko solidarnost in sredstva moramo imeti tistim regijam, ki to krvavo potrebujejo. Gospod Kelly. <coughs> Najlepša hvala. Jutranja razprava je. Yeah nekaj, kar bi lahko povzeli, da vržemo rokavico oziroma izziv za svet, gre za to, da do konca leta moramo oblikovati ta večletni finančni okvir in gospod Böge je zelo dobro rekel, kaj je ta izziv. Če želijo znižanja sredstev, morajo pripraviti ustrezne argumente, kje naj bi se to zgodilo na področju SKP-ja, kohezijskih skladov, strategije 2020 in na kak, osnovi kakšnih podlag. Evropska dodana vrednost je bistven koncept. Če teh argumentov ne bodo predstavili, če te evropske dodane vrednosti ni, potem tega ne bomo mogli upravičiti. Potem drugi del naše razprave. Pogovarjali smo se o lastnih sredstvih in se še bomo tiste države, ki ne bi uporabile eh, davek na finančne transakcije in ukrepljeno sodelovanje je nekaj, kar pozdravljam. Tako bi vse države članice v končni fazi postale del tega projekta, kar pomeni, da ne bi se pravzaprav v prihodnosti več nam bilo treba ukvarjati s podobnimi razpravami. Gospod Alves. Najlepša hvala. Pravzaprav ne razumemo, kako svet lahko pravi, da bodo prednostne naloge še naprej rast, eh, so obstoj, če istočasno v isti sapi pove, da bomo raven izdatkov morali zmanjšati in da pravijo, da bomo v vseh razdelkih morali upoštevati znižanje sredstev ali pa so kar spregledali Lizbonsko strategijo, ki pravi, da naj bi imeli najbolj konkurenčno in dinamično gospodarstvo. Ali pozabljajo, da smo pripravili strategijo 2020 ali eh, pa so to zgolj prazne besede. Ali pa to, da naj bi znižali brezposobnost za 25 odstotkov, da bi zagotovili več naložb, da bi vlagali tako razvoj kot tudi v rast in eh, da bi zmanjšali raven revščine. Ali nismo spregledali bistvene točke, ki pravi, da je proračun Evropske unije takšen proračun, ki zagotavlja naložbe in ne izdatke. In to je še toliko bolj pomembno sedaj, ko imajo nacionalne države velike težave pri oblikovanju svojih proračunov. Gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedujúca, vážený pán komisár, vážený pán podpredseda komisie. Hvala, gospa predsedujúca, gospod komisár. Ko govorimo o Európskej únii, Bistvene so države članice, ki zagotavljajo dodano vrednost in financiranje projektov Evropske unije. Samo nacionalni parlamenti in države članice imajo pravico, da rečejo, kakšna ne bi bila ta stopnja sofinanciranja in koliko sredstev njihovih državljanov bodo preusmerili v Evropsko malho. To se zgodi sedaj, ko so evropske države pod velikimi pritiski in veliko je treba vrčevati. Zato mora Evropska unija preoblikovati svoje prednostne naloge in zagotoviti to, da se upošteva gospodarska realnost. Prepričan sem, da bomo oblikovali takšne modele, kjer bomo videli, kaj je še vzdržno in da bomo preprečili, da se ta sredstva zrabijo za tiste projekte, ki ne bodo zagotovili dodano vrednost in to Evropske unije nikakor ne bi koristilo. In mi moramo pa zagotoviti predvsem evropsko rast. Gospod Sikerski je naslednji. Proponovani veletni budžet je skromni. Najlepša hvala. Večletni eh, finančni okvire je nekaj, kar moramo temeljito oceniti, predvsem sedaj, ko varčujemo. In na določenih argumentov ne moramo opravičevati. 12 odstotkov naj bi se raven sredstev znižala, ampak to ni usklejeno eh, s tistimi eh, cilji, eh, kjer finančnih sredstev ni dovolj na voljo. Tukaj naj bi temeljito ocenili sredstva v okviru večletnega finančnega okvira. Pri proračunu pa se upoštevajo stale, stare metode za obračun, ki pa niso več aktualne. Potem drugi steber. Tukaj upoštevamo tako imenovana kohezijska merila. Drugi steber predvsem koristi podeželskim območjem, ne toliko samim kmetom. Če pa bi oba vidika, oba stebra združili, potem bi zagotovili dodano vrednost. Merci, madame. Gospa Kleva, izvolite. Pred nami leži izredno pomemben dokument, vreden en tistih eh, z največjo politično težo v prihodnih sedmih letih. S prijetjem tega poročila o večletnem finančnem okviru imamo priložnost svetu in komisiji predati jasno poročilo. Sporočilo. V času spopadine s krizo mora investicijsko ravnan proračun EU stati dovolj visok za reševanje brezposelnosti in spodbujanje investicij, rasti in kohezije med državami članicami evropski proračun mora ostati instrument za koordinacijo in realizacijo zastavljenih ciljev evropske unije ter tako zagotoviti izvajanje investicij in razvojnih programov ki bi jih države članice drugače v kriznih časih hitro črtale iz svojih nacionalnih reformnih programov. rada bi se pa še samo osredotočila na vprašanje ki ga je odprl gospod vlasak in sicer glede spremembe eh, tako imenovanih faktorjev nacionalne razvitosti ki so v kohezijski politiki izredno pomembne in grozi manj razviti slovenski vzhodni regiji eh, eh, slovenski eh, regiji vzhodni sloveniji da bo zaradi tega eh, faktorja lahko ostala brez štirideset odstotkov kohezijskih sredstev. Eh, najlepša hvala gospa predsedujoča. danes smo si vsi edini da je večletni finančni okvir bistvega pomena za naslednjo proračunsko obdobje. Za to obdobje, kot smo že danes eh, slišali, eh, pa bo značilno visoka stopnja brezposelnosti, potem recesija in negativna rast in vsi razumemo, kaj so izzivi, s katerimi se soočamo, ampak eh, presenečen sem, ko danes govorimo o razdelitvi eh, sredstev in predvsem tukaj omenjam eh, regionalni sklad in kohezijske sklade in upam, da bi mi bo sta komisija in svet postregla z odgovori, zakaj se potem zgodi, da bomo upoštevali potrebe iz leta 2008 do 2010. To je zelo nepravično, ker od takrat smo priča radikalnim spremembam na slabše. Recimo v Grči, verjetno veste, da je ta negativna rast 18,4 odstotka, kar je eh, podobno eh, tudi času pomembne recesije v ZDA iz 30 let prejšnjega stoletja. Te potrebe moramo upoštevati in zanima me, ali boste to tudi dejansko storili. Um, gospa mcguinness najlepša hvala. Vse bolj verjamem, da mora Evropski parlament eh, biti res vseevropski parlament, ne pa nekakšen zbir nacionalnih parlamentov. In eh, zato bi rada pohvalila tako Kalfina kot BGA, ker v mestnem poročilu pravzaprav izpostavlja ta evropsko razsežnost proračuna. Predolgo smo govorili samo o neto plačnikih in neto prejemnikih, ampak to ni pravi način razprave, ko govorimo o evropskem proračunu. Seveda razlike obstajajo znotraj držav članic, ampak strajiti moramo, da ta evropski proračun financira evropske državljane, da zagotavlja rast in delovna mesta. Naš predsednik eh, odbora za kmetijstvo je zelo dobro izpostavil naša stališča, ampak eh, kolegom in kolegicam bi rada rekla, da želimo ta sredstva predvsem zato, da bi pomagali večjemu številu kmetov. Slišali eh, smo argumente iz novih držav, članic, ki zelo pravičeno govorijo o tem, da jih neustrezno obravnavamo zaradi neenakosti pri teh neposrednih plačilih. In tukaj moramo poročiti, cilj vzpostaviti predvsem to evropsko dodano vrednost in moramo pravzaprav ohraniti to dobro delo, gospod Odi. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, gospoda komisarja, predstavnik sveta. Mislim, da moramo doseči uh, sporazum, če ne se nam bodo v mednarodni skupnosti smejali. Ampak ta sporazum je zelo težko doseči. Mislim, da moramo od leta 2017 predvideti revizijsko klauzulo, ker do takrat bodo države eh, članice imele možnost, da ponovno preoblikujejo in ocenijo stak stabilnosti in rasti. Isto velja za državni dolg. Takrat bo tudi na oblasti nov Evropski parlament, Evropska komisija, bo nova tudi predsednik sveta. Tako da, če ne bomo dosegli eh, sporazum, mislim, da moramo vseeno še naprej razpravljati o teh zadevah. Revizijska klauzula pa je bistvena predvsem v okviru te politične razprave, ki bi nam tudi omogočila, da bi zagotovili ambicije. Manka? pani predsednička. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, v nekaterih držav ne bo javnih naložb brez kohezijskih skladov, zato bodo dela zastala in ne bomo več mogli govoriti o tem, da se bomo izvili iz krize. Kohezijska politika je pomembna ne samo za bolj revne države, ampak zaradi enotnega trga je to koristno tudi za bolj bogate države, ki zagotavljajo storitve svojo strokovno znanje in izkušnje. Ne vas spomnim, da smo sprejeli eh, skupno izjavo, to so naredili voditelji 15 držav in tudi prihatelji kohezijskega sklada. To so podpisali 15. septembra v Bratislavi. Tam so rekli, da je kohezijska politika ključnega pomena za naložbe naših držav članic. In če bomo znižali raven sredstev, ne bomo uveljavili svojih ambicij, ne bomo dosegli ciljev sveta, ki smo jim priča v nedavnim zaključkom. Ravno tako ne bomo izpolnili ciljev iz strategije 2020. Udeleženci so ob koncu rekli, da nikakor ne moramo dopustiti, da se zmanjsajo sredstva za kohezijske sklade in upam, da se bo to ustrezno upoštevalo. Mazi Kukovič. Hvala lepa, predsednica pri finančnem okviru za dva tisoč štirinajst do dva tisoč dvajset se moramo predvsem zavedati da je hitrost odločanja izjemnega pomena hitrost odločanja zaradi tega ker živimo v krizi in se sprašujemo kaj bomo delali in kam bomo investirali in ta eh, finančni okvir daje odgovor natančno na to. poleg tega bi se morali bolje zavedati da je evropa edinstvena v razmerju med razvojem podeželja in razvojem velikih mest zato bi za razvoj podeželja in za kohezijo seveda morali ostati v tistem pozitivnem trendu kot smo bili v preteklosti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, predstavnik eh, sveta, komisija. Želel sem govoriti o pomenu športa. Tudi v večletnem finančnem okviru bi bilo dobro, če bi zagotovili več sredstev, predvsem eh, za politike na področju športa in eh, podali smo konkreten predlog, upam, da boste to na plenarnem zasedanju potrdili. Šport eh, ima zelo pomembno vlogo, predvsem, ko govorimo o okrevanju in eh, tukaj je dobro, da je družba zdrava. Gospod Boj, odzval bi se na proračunske razmere na Mačarskem. Dobro in pošteno bi bilo, če bi se iskreno pogovarjali. Tudi, ko govorimo o komisiji in svetu morali bi povedati, kaj Mačarska potrebuje, če naj bi dejansko napredovali. Leta 2011 smo leto zaključili z velikim eh, plusom v proračunu, tudi Eurostat ima zelo jasne podatke. Ampak, ko govorimo o postopku eh, proti eh, Mačarski, ta še vedno teče. Obriht. Žal, Spoštovana gospa predsedujoča, gospe in gospodje, razprava zelo jasno kaže, da velika večina v Evropskem parlamentu podpira takšen proračun, ki bo usklajen z cilji Evropske unije. Tudi ko govorimo o Evropski uniji in tudi o Evropskem parlamentu, se vsi zavedamo, eh, da je na delu kriza in da moramo za to vrčevati. Ampak, ko govorimo o podpori voljivcem in voljivkam, če si želimo zagotoviti zgolj njihovo podporo in eh, če bomo podprli reze, potem to ne bo dobro, naša politika ne bo ustrezna. Tako ne bomo dosegli ciljev, ampak še več, tudi proračun bo imel resne težave pri izvajanju. Zato bi rad komisijo eh, pozval, eh, da zelo temeljito preveri številke in da upošteva, kakšni so cilji, ki jih moramo ustrezno doseči. Mikolašek, ki je tudi zadnji. Euh, um, Najlepša hvala, gospod predsedujoča večletni finančni okvir mora biti usklajen s političnimi ambicijami Evropske unije, ki pa so del strategije 2020. Tako se moramo tudi odzvati na pričakovanja evropskih državljank in državljanov. Proračun eh, mora zagovarjati rast, eh, potrebujemo jasne utemeljitve in tako se bomo lahko čim prej izvili iz gospodarske krize. Skodoviti moramo večjo blaginjo in delovna mesta za državljane, Ravno tako moramo postati bolj pomemben akter na mednarodnih trgih. Ravno zato potrebujemo finančna sredstva, potrebujemo denar. In zato ne smemo znižati raven sredstv v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem, ravno nasprotno. Zato potrebujemo še več sredstev za kohezijsko politiko, ker tukaj vlagamo v območja z dodano vrednostjo in zato bi prosil komisijo, da to ustrezno upošteva. Najlepša hvala. Konec postopka, pritegnite pozornost predsedojoča, zato je sedaj na vrsti komisar. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, hvala za vse prispevke. Ko govorimo o večletnem finančnem okviru, seveda te ne moremo sprejeti brez Evropskega parlamenta, to je predvsem in povsem jasno. Zato vaš glas, vaše glasovanje je izjemnega pomena in to nam bo tudi eh, pomagalo ker živimo v zelo neprevidljivih razmerah. Potem zagotoviti moramo ustrezno medinstitucionalno sodelovanje. Vsaka institucija ima tukaj zelo pomembno vlogo in ne nazadnje so pomembni tudi nacionalni parlamenti. Tudi ko govorimo o lasnih sredstev, ko govorimo o obdavčitvi, ker obdavčitve brez predstavniškega organa ni. Gospod eh, Harton, ki je ponavadi zelo kritičen veliko krat pa ga ni, ko postrežem z odgovori. Tako da mislim, eh, da to pravzaprav je nekaj, eh, kar sem več let, ko sem živel za železno, zaveso občudoval pri vas. Poštevati moramo večletni finančni okvir, zagotoviti eh, realno razdelovna mesta in konkurenčnost. Pomembno je, ali bo to samo politična izjava, prazna beseda, ali pa bomo to podprli s konkretnimi sredstvi. Evropski proračun govori o večletni kredibilnosti naložb eh, v Evropski uniji, kjer pa ni dovolj eh, sredstev za naložbe v okviru nacionalnih proračunov in zato potrebujemo ustrezno raven finančnih sredstev in Evropski parlament tukaj igra zelo pomembno vlogo. Ko govorimo o kohezijskih eh, skladih, tukaj smo imeli določene težave pri tehničnih izračunih, ampak druge podlage ne moremo imeti, kot je to tako imenovana berlinska metodologija. Nedavne številke smo ažurirali, sicer kohezijski skladi niso dobili dovolj sredstev, ampak to so edine številke, ki so lahko podlaga za nadaljne izračune. In tako bomo obrovali tudi državo, kot je recimo Mačarska, ki ima v tem trenutku določene težave. Potem, ko govorim o lastnih sredstev, vaše sporočilo je zelo pomembno. Govorili ste o enotnosti proračuna. To pa lahko razumemo tudi tako, da si ne želiti drugega proračuna za Evropsko unijo, ampak zagotoviti moramo dopolnjevalni učinek tako za prihodke, kot tudi za izdatke. V tem trenutku je na mizi predlog, ki ga je podporil Evropski parlament, je pravičen, pregleden in je predvsem dober za tiste, ki želijo zelo hitro, jasno in ustrezno delovanje lastnih sredstev. Tako da, če nam bo uspelo, če bomo lahko zagotovili ustrezno reformo prihodkov, potem mislim, da bi še enkrat si vsi zaslužili še eno Nobelovo nagrado. Potem poenostavitev, to se pravzaprav zahteva v vseh 27 ali že skoraj da 28 državah članicah. Evropski parlament ponovno tukaj igra pomembno vlogo, ko govorimo o ravni izdatkov. To je skromen predlog. Če se to primerja z nacionalnimi proračunami, ampak eh, to pravzaprav ni ustrezna primerjava, ker nobena država članica v preteklosti ni sprejela toliko novih držav članic, če upoštevamo eh, samo geografski obseg. Kmalo nas bo 28, ko bomo sprejeli nov večletni finančni okvir kar pomeni, da bomo imeli še več pristojnosti, več odgovornosti, ki smo jih prenesli na evropsko raven. Zato pravzaprav se moram posvetiti primerjavam. Ja, seveda, letni proračun Evropske unije je manj v primerjavi z letnimi primankljaji določenih držav članic, potem, ko govorimo o prispevku Združenega kraljestva, ki prispeva v Evropski proračun, ta je na ravni prispevka, ki uh, pravzaprav je 14 krat manj za odplačilo britanskega dolga in to pravzaprav pa ni naš problem, problem Evropske unije. Najlepša komisar Levandovski. Gospod Mavrojanis je na vrsti sedaj. Spoštovani gospod predsednik, cenjene poslanke in poslanci. Res najlepša hvala za današnjo razpravo. Zavedam se, da, in to je eufemizem, ne podpirate pristopa, s katero bi eh, zmanjšali raven sredstev v večletnem finančnem okviru. Vendar pa res cenim, ker ste bili iskreni, eh, ko ste govorili o tem vprašanju. Veste tudi, da obstaja ločnica med eh, državami članicami, ko se pogovarjamo o teh zadevah. Upam pa, da veste, da so resni in tehni argumenti pri obeh straneh, ko govorimo o različnih pristopih, eh, kako naj bi dosegli cilje, ki smo si jih zadali. Rad pa bi vas pomiril, res zelo trdo delamo tako pri prihodkih in upam, da bomo zelo kmalo pripravili bolj natančna navodila in predloge. Potem zelo pomembna institucionalna vprašanja, ki zadevajo evropski proračun, potem, ko smo imeli Evropski svet, so bila izpostavljena tako v poročilu gospoda Lamasurja, kot tudi v prispevkih ostalih cenjenih poslancev. Vendar pa se sedaj ne bom eh, spuščal v razpravo, ne bom jih komentiral, zato ker bomo danes, eh, kasneje, se tudi lahko pogovarjali s predsednikom Evropskega sveta, gospodom Van Rompujem, ki bo o tem govoril. Na kratko pa se bom odzval na gospo Jensen vsem dolžnim spoštovanjem. Zdi se mi, da v našem dokumentu nismo niti podprli za pravično, nismo pravili, eh, podprli pravičnega vračila ali pa rekli, da so neposredna plačila nekakšna sveta krava. Ne, samo smo izpostavili določene točke, to so vprašanja za nadaljno razpravo, ampak morda vas niti nisem najbolje razumel, potem davek na finančne transakcije. Vsi vemo, da je tukaj nemogoče zagotoviti, da bi to podprlo 27 držav članic. Sedaj se bomo odločili za okrepljeno sodelovanje, pogajanja tečejo in predsedstvo je res eh, zavezano temu projektu. Ampak zavezati, zavedati se moramo, da to okrepljeno sodelovanje ne pomeni da so to naša lasna sredstva, ampak so to nacionalna sredstva. Torej, to ne bo šlo v okvir razprave o lastnih sredstvih, tako da v okviru večletnega finančnega okvira sedaj želimo poiskati na kakšno pot, da bi spostavili povezavo med prihodki iz držav članic, ki so del okrepljenega sodelovanja in da bi to nadgradili še z lastnimi sredstvi, kar bi tudi nadgradilo prispevek na podlagi BND-ja. Zavedati pa se moramo, da obstajajo določene pravne pa tudi politične ovire v določenih državah članicah, ki pa bi drugače sicer želele sodelovati pri davku na finančne transakcije v okviru okrepljenega sodelovanja. Potem rad bi izpostavil še eno točko in pomiril tiste poslance, ki so govorili o tem, da se ne osredotočamo na manj razvite regije. Lahko vam povem, da je to res nesporna točka v tej razpravi. Potem, ko govorimo o večletnem finančnem okviru in ko pravimo, da bomo morali znižati številke navzdol, to velja za vse razdelke in podrazdelke ne, ampak eh, mi pravzaprav bomo nekakšni pošteni pogajalci in želeli smo zelo jasno predstaviti trenutne razmere. Isto velja tudi za vprašanja zaposlenih. Gospa Rot Berend je to izpostavila. Tudi eh, tukaj moramo zagotoviti ustrezno ravnotežje. Še enkrat povem, da svet v tem trenutku nima dokončnega stališča v zvezi z večletnim finančnim okverom. Razprave in pogajanja potekajo, ampak so zelo pragmatična. Vsi smo zelo zavezani, podavljam, vse države članice so zavezane temu, da bi pravočasno dosegli kompromis. Seveda pa tukaj upoštevamo načelo, da ničesar ne bomo sprejeli, dokler se ne bomo dogovorili o vseh najmanjših podrobnostih. Zelo pozorni smo, zelo pozorno in podrobno smo pripravili in pregledali vaše umestno poročilo, tudi vaš predlog reforme o sistemu lastnih sredstev na podlagi DDV-ja. Zelo pozorno smo prisluhnili vsem vašim argumentom in lahko vam povem, da bom tudi kolege v svetu opozoril na vaša stališča. Upoštevati moramo medinstitucionalni okvir in eh, to je ključna beseda oziroma moto našega sodelovanja in predsedstva. Hvala. Hvala lepa, gospod Mavrijanis. Sedaj pa ima besedo gospod poročevalec. Ma, no, poročevalci po abecednem vrstnem ledu, gospod Bilge prvi. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, najlepša hvala za vse prispevke v tej razpravi. v kateri ste podprli naše stališče v umestnem poročilu. Zato se vam zahvaljujem. Rad bi se zahvalil tudi tistim, ki so sodelovali pri oblikovanju tega besedila in takšno sodelovanje v ekipi za pogajanju je ena najboljših izkušenj, ki sem jih imel kot poročevalec v Evropskem parlamentu. Upam, da bomo tako delovali tudi do konca, tako bomo lahko skupaj tudi kaj dosegli. Imamo torej obdobje ciberskega predsedovanja, kjer imamo novo pogajalsko izhodišče in tako bi dobili nov pogajalski proces. Po tem poročilu od danes do 22. novembra smo pripravljeni na vsa pogajanja v zvezi z vsemi zneski glede finančnega okvira, zato da dobimo končne rešitve za sprejemljiv kompromis upam, da bo gospod predsednik uporabil te predloge za to, da boste te potem tudi predstavili na svetu 22. in 23. novembra. Rezultat sveta je rezultat, ki si ga želimo doseči skupaj z Evropskim parlamentom, kajti mi moramo na koncu tudi potrditi vaše rezultate, zato da vi to na koncu potrdite. Upam, da ne pozabite na ta pomemben postopek. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Kalfin. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil vsem kolegom za današnjo razpravo. Evropski parlament bo s to razpravo in tudi z glasovanjem kasneje poslal zelo jasno sporočilo svetu. Prepričan sem, da bo predsedstvo predalo to sporočilo svetu. Treba je potegniti nekaj zaključkov iz tega razprave. Proračun mora biti zadosten, zato bo zelo težko sprejeti kakršnokoli krčenje proračuna in ne sprejemamo velikega rezanja proračuna. Treba je tudi usmeriti proračun v cilje, zato razpravljamo tudi o možnih za boljšo porabo sredstev iz evropskega proračuna. Istočasno si želimo, da bi sredstva tudi namenili tistim ciljem, za katere si prizadevamo. Tretjič, proračun mora omogočiti državam članicam, da lahko opravijo delo, ki ga ne morejo storiti v okviru nacionalnih proračunov. S tem želimo spodbuditi rast in ustvarjanje delovnih mest v državah članicah. Vsi davkoplačevalci se zauzemajo za to. To je tudi v njihovem interesu. Torej, želimo si, mm, da vsi razumemo to sporočilo, preden svet sprejme odločitve. Želimo tudi možnost za pogajanje o vseh inštrumentih, za katero imamo pravno podlago, kakorkoli se bo odločil, odločil svet morate vedeti, da ne bomo popustili pri, našem, eh, pri naši pravici o pravni podlagi. Sedaj pa še lastna sredstva, lastni viri. Vesel sem, da bo komisija začela z pripravo predlogov in pogajanji. Lažje mora biti zadržati, da zmanjšajo prispevke na podlagi uh, B, DP-ja. Mi si želimo močnejši proračun, ne manj evropskega proračuna. Lepša hvala, gospod Kalfin. Sedaj pa še gospod Lamasur, podpredsednik Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod predsednik. Teže, kot so pogajanja več ljudi za pogajalsko mizo in teže je doseči sporazum. Potrebujemo soglasje, vendar pa gre za nekaj, o čemer se strinjamo vsi. Kot vedno, nihče ne bo dobil vsega, nihče ne bo izgubil vsega, vsakdo bo nekaj pridobil. Tako se je zgodilo tudi v prejšnjih primerjih. Cibersko predsedstvo bo danes objavil, objavilo dokument, o virih proračuna. Torej, 28 let od tega leta 1984 je ravno tako La Fontaine objavil podobno poročilo. Cipr sploh še ni bil država članica, ravno tako nismo imeli monetarne unije, nismo imeli evra. Takrat je v, na kitajskem vladala huda lakota in o evropski valuti so govorili samo v določenih krogih. Sedaj pa po polovici stoletja je svet, svet popolnoma drugačen. Evropska unija je drugačen. Vidimo trikrat več držav članic. Vse se je spremenilo, razen proračunski okvir. Zato imamo zelo veliko odgovornost pred seboj naši predsedniki vlad in držav, ministri, komisari. Morajo vedeti, da ne bi bilo prav, če bi Evropska unija imela proračun, s katerim ne bi mogli izpolniti vseh nalog in da bi proračun bil manjši kot pred 30 leti. Najlepša hvala, gospod Lamasur. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo danes ob pol enih. Sedaj bom sejo prekinil za minuto, zato da se lahko vsi usedejo na svoje mesta.